obsežnost skupne ribiške politike, vključno s porazumi o ribištvu, poročilo gospe Engström, beseda je vaša za štiri minute. Gospa poročevalka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa vsem poročevalcem v Senci za odlično sodelovanje pri tem poročilu. Posebna zahvala gre svetu svetovalcev, s katerim smo sodelovali nadaljavo. Hvala, da ste pravočasno pripravili pripombe, ki smo jih vključili v poročilo. Vesela sem, da smo vsi tako ambiciozni pri spodbujanju trajnostnega ribolova. Želimo si, da bi ribi stale že ostali nad ravnjo, ki zagotavlja trajnostni donos. Ne samo znotraj evropskih voda, temveč tudi izven evropskih voda. Zgodovinsko gledano obstajajo zelo dobri razlogi za to, da smo kritični do ribolovnih sporazumov. Običajno so bili netrajnostni. Velik dosežek v okviru zadnje skupne ribiške politike pa je vključitev pravil, ki se nanašajo na ribolovne delavnosti tudi izven Evropske unije. Evropska unija mora seveda spoštovati človekove pravice, loviti zgolj iz preseškov. Preglednost ki smo jo zagotovili pri sporazumu z Mauretanijo, o katerem bomo kmalo glasovali, bi morala prispevati k boljšemu delu. Hvala lepa tudi komisiji. Vem, da so bila pogajanja z Mauretanijo izjemno naporna. Komisiji bi morali izrekli za, izreči zahvalo za to, ker je opravila dobro delo. Poskrbeti moramo za to, da bodo pogoji izpolnjeni. Skrbno bomo spremljali zadeve. Želimo si, da bi Mauretanija izpolnila svoje obveznosti, ki izhajajo iz sporozumov, ki jih ima podpisane. Poročilo je, kot rečeno, ambiciozno. Mi se zauzemamo za oblikovanje regulativnega okvira tudi za skupna podjetja. Skupna ribiška politika naj bo sredstvo za zagotavljanje tehničnega, znanstvenega in finančnega prinosa tretjim državam. Evropska unija mora spodbujati poenotenje pogojev za vse flote, ki lovijo v afriških vodah. Poleg tega bi morali spodbujati regionalno upravljanje z ribolovnimi viri, tudi nadzorni programi sodijo sem. Ribolovne ribiške sporozume pa naj razširimo, da bodo zajeli tudi tiste flote, ki lobijo na odprtih morjih, ki morajo spoštovati trajnostna merila. Regulativni okvir za skupna podjetja moramo ustrezno oblikovati v Evropski uniji, kajti na tak način bomo zagotovili, da bodo ta skupna podjetja delovala pregledno in učinkovito ter trajnostno. Vesela sem, da v Evropskem parlamentu vse politične skupine delimo skupni cilj. To pa je, da uporabimo vpliv, ki ga Evropska unija ima na mednarodni ravni, zato da se izboljša preglednost na področju upravljanja z ribolovnimi veri. Izboljšati je treba tudi standarde. Evropska unija bi si morala prizadevati za bitko, ki vodi do vrha in ne do dna na svetovni ravni. Upam, da bomo v enakem duhu sodelovanja delali tudi na novem predlogu komisije, ki se nanaša na avtorizacijo za ribiče. Sama sem poročevalka na to temo in kolikor vem, bomo na naslednjem plenarnem zasedanju o tem že govorili. Hvala lepa. Okay. Dobro, hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Sevedem se, je, se vas je priglasilo. Vsak bo dobil besedo, najprej gospod Matov najlepša hvala gospa predsedujoča najprej bi rad čestitev poročevalki bila je uspešna pri usklajevanju dela tudi z svojo vlogo materem. Ribolovna politika je seveda ključnega pomena za Evropo, glede na to, da nimamo na voljo dovolj ribolovnih virov v vodah skupnosti. Sporazumi s tretjimi državami, in to je zelo pomembno, to moramo še okrepiti, predstavljajo ne zgolj gospodarsko, temveč tudi socialno prednost za državljane v teh območjih, prispeva tudi k razvoju ribiške industrije v teh državah. Ključno je, da oblikujemo delovna mesta tako v Evropski uniji kot v tistih država, s katerimi sklepamo sporazume. V zadnjih letih smo znatno izboljšali kakovost ribiških sporazumov. Upam, da bodo ribolovne flote iz Evropske unije tiste, ki spoštujejo okoljske in socialne standarde, ki so najvišji na svetovni ravni. V vsakem primeru moramo nadaljevati v tej smeri, podpisovati trajnostne pregledne ribiške sporazume, da bodo vsi spoštovali minimalne standarde. To velja tudi za naše flote in ribiče, ki bodo lovili v drugih ribolovnih območjih. Hvala. Hvala lepa. Gospod Srao Santos. Prezident, senjora komisarju. Gospa predsedujoča, eh, gospod komisar, želel bi čestitati poročevalki za pripravo tega dokumenta tudi predhodno delo in odprto za sodelovanje s eh, poročevalci v senci je bil res primeren način za pripravo tega poročila na lastno pobudo parlamenta. To je zelo pomemben dokument, kot je bilo že povedano in strinjam se s tem, kar je ravno kar povedal kolega Gabriel Mato. Ehm, vsekakor pa to, eh, da se ne priznava premalo uh, skrbi za ohranjanje um, ribolovnih virov v naših morjih, uh, ostaja problem. In uh, zato se zato uh, v skupini socialistov in demokratov še posebej zauzemamo, da se ta vidik uh, posebej poudari. Še zlasti Eh, je treba to poudariti pri zauzemanju za eh, primerno izvajanje eh, ribiške politike v mednarodnih vodah. In to morajo spoštovati tudi ladje, ki plujejo po tujo zastavo. Hvala lepa, gospod Marijas. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da ti sporazumi niso povezani z narodi kot takšnimi. Tisti, ki imajo težave, so revni ribiči Evropske unije. Oni so tisti, ki so pravzaprav v konfliktu z Evropsko komisijo. V krizi smo bili priča tudi vse večjemu pritisku strani vse večjih azijskih ribolovnih sil. Vse manj se spoštujejo temeljna načela, ki veljajo in ki so bila oblikovana v skupnem ribiškem odboru. Zonanja razsežnost skupne ribiške politike bi morala biti tista, ki bi zajela pravice tudi manjših ribičev. Poskrbeti je treba za odpravo nezakonitega ribolova tudi izven Evropske unije, kajti to negativno vpliva na pomorske ekosisteme, ki so brez meja. Vse skupaj pa bo nič vredno, če skupna politika ne bo izpolnila tudi zahtevno področju prestrukturiranja politike. Hvala lepa, gospa Bilbao Brandika. gospa predsedujoča hvala lepa tudi poročevalki za opravljeno delo. moram reči da je evropska flota torej evropski ribiči podpirajo ocene mednarodnih morskih organizmov evropski ribiči spoštujejo standarde sodelujejo tudi z tretjimi državami preko podpisanih sporazumov borijo se proti neurejenemu in neprijavljenemu ribolovu. Mislim, da bi morali poskrbeti za večji nadzor, večjo preglednost, okrepiti je treba ulogo regionalnih organizacij za upravljanje z ribištvom. Naš cilj pa bi moral biti, da izvajamo politiko sporazumov, ki bo boljša, kot smo izvali do sedaj. Zagotoviti moramo čim večje število sporazumov, vendar ne takšnih, ki bi skrbeli zgolj za koristi drugih flot, ki lovijo tudi pri nas in ne spoštujejo socialno-ekonomskih ter okoljskih standardov. Zauzemam se, zato, da bi imeli zgleden sektor. V ta namen smo tudi vložili predloge sprememb na to poročilo. Hvala. Hvala lepa, gospod Ferreira. Najlepša hvala, gospod predsedujoča, gospod komisar. Zunanja razsežnost skupne ribiške politike um, izpostavlja kar veliko omejitev in težav skupne ribiške politike v njeni zunanji razsežnosti. Zelo kritični smo do te politike in do njenih praktičnih rezultatov pod okriljem sporazumov za ribištvo, kjer se govori o partnerstvu, pa čeprav je partnerstva zelo malo, je vse zreducirano samo na finančne transakcije, ki so vedno zelo uh, nizke in eh, pri tem se nišče ne sprašuje o ohranjanju eh, morskih virov. Nobenega zagotovila ni, da bodo lahko eh, države članice in ribiči izkoriščali te vire tako, kot je potrebno. To kaže tudi na neuspeh evropske politike sodelovanja na tem področju in kaže tudi, da je zunanja razsežnost skupne ribiške politike na slabi poti, da bi jo morali bolj povezati z razvojem, želeli zagotoviti večjo učinkovitost. Gospod Polčak, hvala lepa, gospod predsedajoča. Ob robu ugotavljam, da lahko Češka zdaj prvič dobi denar iz teh skladov. Zadnji parlament se je že ukvarjal s to pomembno temo, to pomeni z sporozumi o ribištvu. Leta 2012 smo sprejeli poročilo, v katerem je v 12. točki navedeno, da je glavni cilj ribiške politike ta, da bi iskali možnosti ulova v tretjih državah. Parlament je mnenja, da če so flote aktivne v tretjih državah in njihovih vodah, potem si je treba rezultate razdeliti. In to je vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati. Ukvarjati se moramo s tem, v kolikšni meri se z našim stališčem strinjajo drugi. Hvala. Gospod Kunten. Hvala, gospod predsedujoča. Mislim, da so sporazumi o partnerstvu Evropske unije s tretjimi državami zelo pomembni. Sklepamo sporazume z državami o razvoju in te države imajo pogosto premalo razvit ribolovni sektor, običajno to obrtni ribolovni sektor. Mi kot Evropska unija lahko pomagamo tem območjem, države lahko izboljšajo svoje flote, lahko poskusijo zgraditi obrate za predelavo, naprimer Marotanja in Maroko sta primer tega. In seveda ribari se po pravilih Evropske unije. Prav tako je mogoče znanstveno ugotoviti stale že rib, naprimer tun v Indijskem oceanu ali v Tihem oceanu ali v Afriki ali v Atlantiku. Zelo pomembno je, da se borimo proti nezakonitemu ribolovu. Opozoriti moramo na to, katere države se ne držijo pravil združenih narodov. Ampak to lahko ugotovimo le, če so tam prisotne tudi naše ladje. Mislim, da smo dobro začeli, to je mogoče dobro združiti tudi z razvojno politiko. Prav tako mislim, da je mogoče vključiti ustrezno mero kakovosti. To je zelo pomembno. Ribe so skupno dobro in seveda ribarimo lahko le toliko, koliko je mogoče, koliko nam država dovoli. Seveda imamo svoj sistem Galileo, ladje imajo vse svoje samodejne sisteme identifikacije, zato Se ne strinjam s pomisliki nekaterih kolegic in kolegov v zvezi s tem. Gospa Engström je pripravila zelo dobro poročilo. Hvala lepa. Okay, will... Hvala lepa. Sedaj besedo dobi komisar Vela. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani. Naj povem, da pozdravljamo poročilo, ki ste ga pripravili ob pravem času. Gospa Engstrom je pripravila dobro poročilo. Priporočila tega poročila gredo v podobno smer kot politika Evropske komisije. Priznavate, da so sporazumi o trajnostnem ribištvu tisti, ki prispevajo k trajnostnemu ribolovu in tudi k razvoju ribiškega sektorja v partnerskih državah. Popolnoma se strinjam, da ti sporazumi igrajo ključno vlogo tudi pri globalnem upravljanju z oceani. Kot veste, je moja ambicija ta, da na mednarodni ravni postanejo ti sporazumi standard. Želimo si, da bi dosegli tudi cilje skupne ribiške politike, predvsem varnost hrane. Državam v razvoju moramo pomagati pri upravljanju njihovih virov na trajnostni način. To je ključnega pomena za zagotavljanje zdrave hrane in tudi za zagotavljanje obaljnemu prebivalstvu možnosti za preživetje. Mislim, da so ti sporazumi zelo učinkovit instrument, s katerimi lahko partnersko razsežnost vključimo tudi v trajnost, preglednost in odgovornost. Strinjam se tudi z vašim ciljem, da bi morali zagotoviti večjo doslednost med ribiško politiko, okoljsko in trgovinsko politiko ter politiko ter gospodarskega sodelovanja. Kot je izpostavljeno tudi v poročilu računskega sodišča, obstaja manevrski prostor za izboljšave, naprimer, ko gre za podporo, ki jo nudimo v posameznih sektorjih. Takšna sektorska podporna politika pomaga partnerjev v tretjim državam, da se borijo proti nelegalnemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu in spodbujajo razvoj ribiškega sektorja. S tem poročilom bomo zagotovo še prispevali k regionalnim politikam in sodelovanjem. Nekatera priporočila v tem poročilu smo že vključili v moj zadnji predlog o trajnostnem upravljanju z zunanjimi flotami. Rad bi izboljšal trenutno veljavni pravni okvir, razširil njegovo področje uporabe, da bi lahko ravnali ustrezno tudi v tistih okoliščinah, ko Evropska plovila lovijo izvan evropskih voda, tudi ko gre za lov v okviru tako imenovanih zasebnih licenc. Želimo tudi odpraviti vse tiste zlorabe, ki jih trenutno veljavna pravila ne naslavljajo. Zagotoviti je treba večjo preglednost, okrepiti upravljanje za oceani. Mislim, da Evropska unija pred tem igra ključno vlogo. Zelo se že veselim vaše podpore našemu predlogu. Še par besed o regionalnih organizacijah za upravljanje z ribištvom. V našem interesu je, da oblikujemo takšne regionalne organe. Staleži so deljeni in mislim, da bi morali staleži dobro delovati, ker obstajajo. Trdo smo delali za to, da bi izboljšali učinkovitost teh regionalnih organov tudi v zadnjih letih. Zagotovili smo finančno pomoč v ta namen. Še naprej bomo izboljševali znanstvene dokaze, odpravljali geografske vrzeli, kot je naprimer tista v arktičnem območju. Ustrezen okvir za upravljanje z viri nam bo pri tem v pomoč tudi ribiški odbori za nadzor ribolova v Atlantiku bi morali biti vključeni v delo. Sami vsega ne moremo storiti. Že na začetku mandata sem se obrnil na ključne akterje, ker si želimo, da bi vsi storili več in bolje na tem področju. Potrebujemo tudi jasnejše določbe za skupno podjetja. Komisija je predlagala dva konkretna pogoja v svojem predlogu, ki se nanaša na urejanje delovanje zunanje flote. O tem se trenutno pogajamo. S tem bomo izboljšali preglednost in tudi zmanjšali priložnosti za zlorabe. To priložnost bi izkoristil zato, da vam zagotovim, da je komisija predana temu, da bo izboljšala upravljanje na globalni ravni. To je ključnega pomena za upravljanje z oceani. Še naprej bomo delovali globalno na ravni FA in Združenih narodov, zagotoviti želimo ustrezni pravni okvir. Regionalno želimo, da bi imeli na voljo ustrezne organe za upravljanje z ribištvom, dvostransko pa bomo delali v kontekstu sporozuma o trajnostnem ribolovu in v okviru dialoga s ključnimi partnerji, kajti želimo si, da bi stale žiri popravljali na čim boljši in čim bolj pregleden način. Hvala lepa parlamentu za izraženo podporo. Veselim se že nadaljnega dela v dobrem duhu sodelovanja. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa, gospod komisar. Razprava je s tem zaključena, glasovanje bo potekalo jutri. Ja, seuravna esitjuslistala on minutin. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori. Najprej